kolegi in kolegice prosim da se posedete sedi viktor začeli bomo z osmo točko na dnevnem redu kot točka devet nas čaka javna predstavitev o sporazumih o partnerstvih tam bodo strokovnjaki sedaj pa bomo prisluhnili osebi, ki vodi eh, postopek sklepanja sporozuma o partnerstvu v Romuniji. Pozdravljam romunskega ministra za evropske sklade, gospoda eh, Evgena Tedoroviča. Srečali smo se že pred letom dni. In sedaj se bomo pogovarjali o izzivi, s katerim se sooča Romunija v luči te nove perspektive teh novih finančnih sredstev. Izvolite, gospod minister. Um, Najlepša hvala, gospa predsednica, poslanci in poslanke. Imel sem privilegij, da sem vas obiskal že pred letom dni. 19. marca 2013 sem bil tukaj. Takrat statistika ni bila preveč pozitivna, nismo imeli visokih stopenj absorpcije. Tako da so tisti, ki so bili tam, verjetno dvomili v naše uspehe, ampak sedaj se je marsikaj spremenilo, pristopili smo pragmatično, strateško vizijo, obrali tisti pravi pristop kot sem povedal lani. Marca smo sedaj dokazali, da smo lahko dober zgled za črpanje sredstev z naslova evropskih sre, eh, skladov. Začeli smo eh, črpati sredstva, povečali smo stopnjo absorpcijo. Trenutno imamo stopnjo skoraj 34 odstotkov. Podvojili smo to stopnjo v primerjavi s koncem leta 2012. Leto 2013 smo končali s povečanjem 130 odstotkov glede na sredstva za slova komisije v primerjavi z obdobjem 2007-2012. Če upoštevamo celotno obdobje januar 2013-marec 2014, eh, je Eh, Romunija prejela 4,2 milijarde evrov. In to je skoraj dvakratna vsota v primerjavi s prejšnjim obdobjem od 2007 do 2012. Sprejeli smo številne strukturne ukrepe, ustrezne mehanizme za nacionalni eh, proračun, različne sisteme za prožno uporabo sredstev, reševanje vprašanja tveganj, ki smo jih eh, odkrili v postopku dodeljevanja sredstev in tako naprej. Zagotovili smo tudi eh, skladnost plač za vse upravne organe. V našem primeru te številke odražajo tudi strukturne spremembe v javni upravi in politično voljo v Romuniji tako pripravljamo boljšo pot naprej, pripravili smo različne reforme in dosegli dobre rezultate. Razvili smo številne trajnostne strategije. V tem kontekstu smo lani začeli tudi s pripravami za programsko obdobje 2014-2020. Imamo strukturne ukrepe, ki so usmerjeni v krepitev zakonodajnega in upravnega okvira. Danes so pred nami številni izzivi. Čaka nas začetek novih eh, programskih odobij in izdaja novih dokumentov. S pomočjo kohezijskih instrumentov želimo eh, izkoristiti potencial za rast, izboljšati življenje naših državljanov in državljank ter prioritizirati novo programsko obdobje na nacionalni ravni. Imamo tri strateške cilje. Prvič, ustrezno pripravljeni dokumenti. Drugič, učinkovit eh, upravni sistem. In tretjič, sprejetje novih strukturnih ukrepov, s katerimi se bomo lahko lotili novih izzivov. V postopku priprave novih programskih dokumentov, se osredotočamo na očekovitost skladov, zato da bi zagotovili dolgoročen vpliv eh, skladov, eh, da bi zagotovili sinergijo z drugimi mehanizmi in politiko in seveda tudi nauki iz prejšnjega obdobja 2007 do 2013. Prizadevamo si za konkurenčnost, konvergenco, pametno rast, vključevanje in zmanjševanje razlik med različnimi regijami znotraj Rum, eh, Rumunije ter v primerjavi z drugimi državami članicami. V obdobju 2014-2020 bomo uporabljali sredstva za vseh 11 tematskih ciljev za 2020. Imamo pet glavnih izzivov. In naše glavne prednostne naloge so naslednje. Podpirali bomo podjetja in to v tistih sektorjih, ki imajo največjo dodano vrednost. Avtomobilska industrija, industrija spijač, storitve in tako dalje. Osredotočili se bomo na sektore, ki imajo največji vpliv na. Eh, za poslovanje. Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, eh, lesarstvo in podobno. Prizadevali si bomo tudi za eh, usposabljanje, vseživljensko učenje in to v sektorjih, ki so omenjeni na prosojnici. Osredotočali se bomo na projekte na eh, vladni ravni, naprimer eh, projekte na področju IKT, kot so računalništvo v oblaku in podobno. Želimo izboljšati uporabo sistemov IKT na področju kulture, zdravja in podobno. Kar se tiče sektorja zdravja, se bomo osredotočili na tista področja, ki jih je prizad, najbolj prizadela revščina. Izboljšati želimo dostop do zdravstvene oskrbe, razviti zdravstveni sektor, infrastrukturo in storitve. Ključno področje za naložbe je tudi področje prometa in infrastrukture. Izboljšati želimo dostopnost ter uskladiti našo zakonodajo eh, z zakonodajo na področju varstva okolja. Drugi osnutek sporozuma o partnerstvu je že na voljo. Do konca tega meseca pa, meseca pa ga bomo podali tudi komisiji. Ne želimo uh, zamujati z izvajanjem trenutnega programskega obdobja, zato smo že pričeli uh, s pripravo operativnih programov. Čim prej želimo začeti uporabljati in ustvarjati sinergijo med splošnim okvirom in eh, drugimi programi. Na spletni strani smo predstavili tudi eh, dodelitev sredstev za naslednje programsko obdobje. Tam najde tudi vse eh, podrobnosti o pogojih za upravičenost do sredstev. Sredotočamo se na posploševanje postopkov. Krajši bodo časovni roki, posplošeni bodo postopki za upravne organe, standardizirane bodo norme, obene pa bodo bolje upravljeni tudi človeški viri. zagotoviti želimo dobro delovanje eh, samih skladov. Na voljo imamo lokalni proračun, državni proračun, posojila in podobne mehanizme. Vsa ta sredstva pa morajo izpolnevati eh, zadevne kriterije. Osredotočiti se želimo na tehnično pomoč na pripravo projektov, zato da bo vse teklo brez težav. Predstavitev bom sedaj končal, tako da bomo imeli dovolj časa za razpravo in izmenjavo mnen. Še predtem pa bi dodal naslednji komentar. Pripričan sem, da se lahko naslednje leto 19. marca ponovno srečamo v tem odboru in takrat bomo spet lahko govorili o zgodbi o uspehu Romunije. Hvala. Uh, like... Najlepša hvala, gospod minister. Sedaj pa prosim koordinatorja najprej Konstance Krel v imenu socialistov. Bo Lambert začel ali začnem jaz? Najlepša hvala. Resnično je razlika med vašim zadnjim obiskom in današnjim obiskom velika imam vprašanje glede trenutnega obdobja. Dejali ste, da imate sedaj stopnjo absorpcije 34 odstotkov, to je odlično v primerjavi s prejšnjimi podatki. Imate približno tri leta časa, uporabljate namreč pravilo N plus 3. Da, do konca 2015, 2013, 2014 in 2015. Še leto in pojmate. Ja, to je pomembno. Torej do leta 2015, do konca leta 2015 imate časa. Kakšna, kakšna bo po vašem mnenju stopnja absorpcije na koncu tega obdobja? Koliko denarja bo Romunija izgubila? Upamo, da ne veliko. Kaj se bo zgodilo po vašem mnenju? Hvala. Izvolite. Hvala za vaše vprašanje. Kot Romunin, kot minister, moram verjeti, zaupati in se boriti za sredstva Evropske unije. Boriti se za čim večjo stopnjo absorpcije. Ker pa imam eh, večletne izkušnje na področju uporabe skladov, pa vem, da obstajajo tveganja, da ne eh, uporabimo in privabimo sredstva. Še posebej to velja za velike projekte na področju prometa in okolja. Zato moramo najti ustrezne rešitve, da se izognemo tem tveganjem oziroma da jih zmanjšamo, da, izgubimo, eh, da zmanjšamo možnosti za izgubo sredstev. Lani sem dejal, da bo stopnja absorpcije na koncu obdobja vsaj 80 odstotkov. O tem smo se pogovarjali s kolegi iz komisije, iz generalnega direktorata za regionalno politiko govorili smo o tem, kako rešiti vprašanje teh velikih projektov, kako jih finalizirati, kako začeti financirati prve faze eh, do konca 2015, eh, naslednje faze pa v sklopu naslednjega programskega obdobja. S tem bomo rešili te projekte. Sredstva, ki bodo prenešena v naslednje programsko obdobje, pa bodo zamrznjene v tem programskem obdobju, In to je tveganje, ki ga imamo na mizi. Tako da se moramo ponovno pogovarjati ravno o teh vprašanjih, o spremu eh, retrospektivnih projektov, kar je mogoče z pravnega vidika. Zanima nas, če projekti, ki že izpolnjujejo eh, pogoje, okoljske in druge, če so lahko upravičeni do sredstev v takšnih schemi, zato da bi zmanjšali eh, vrzeli. To je ena od zamisli, imamo pa tudi druge ideje. Želimo narediti namreč vse, da bi eh, rešili te težave. Za letošnje leto tveganja ni. Imamo 2,8 milijarde evrov. Lani smo imeli 3,5 milijarde evrov. Letos bo sredstev več. Tako da tveganja ni. Največje tveganje bomo imeli naslednje leto. Takšne so trenutne razmere. Eh, Jan Olbricht. Jan Olbricht. Vemo, da obstaja težava Evropski komisiji. Ste dobili sredstva, za katera ste eh, zaprosili? Koliko sredstev boste dobili v naslednjih mesecih? No, imeli smo vsoto 1,3 milijarde evrov, ki je ostala od lani, pa komisija je sedaj že plačala pogovarjali se bomo o pristopu, kdor prvi pride, prvi melje. Verjetno bi bilo sedaj treba omeniti še naslednje. Najpomembnejše je vprašanje primankljaja. Če komisija ne bo uspela plačati vseh teh zneskov Romuniji in če ti zneski ne bodo eh, definirani kot primankljaj, potem za nas to ni težava. Na koncu leta, seveda. Ali lahko ponovite vprašanje? Ne vem, če sem popolnoma dobro razumel. Vse je plačano ali ne? Vse je plačano, sedaj je vse plačano, ampak lahko se zgodi, da se bomo znašli eh, v isti situaciji eh, konec letošnjega leta. Na ravni komisije se lahko zgodi, da ne bo dovolj sredstev, da bi nas popolnoma izplačali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 tukaj bi morali izhajati iz eh, številnih eh, strategij. Tukaj želim spregovoriti o eh, načrtu za transport, kmetijstvo in energetiko. Želim zelo konkreten odgovor. Ko bo predstavljen prvi projekt na javnem posvetovanju, kako boste osnovali te strategije? Hvala. Slovenijo, Romunijo, Romunijo aceste documente. hvala za vprašanje. tukaj gre za sektorske dokumente. Eh, odvisno je od zadevnih eh, ministrstev za promet za gospodarstvo za kmetijstvo torej ministrstvo za kmetijstvo je odgovorno za tisti del ki zadeva kmetijstvo. Mm, ni potrebno, da so ti dokumenti sprejeti, uredba nas k temu ne zavezuje. To so dokumenti, ki so eh, že v zaključni fazi, naprimer načrt za promet. Bo, torej, naslednji mesec bo skupina strokovnjakov predstavila ta načrt eh, na Ministrstvu za promet. Predstavili bodo to, kar so do zdaj pripravili. Imeli smo že razprave s komisijo, tudi glede tega načrta v prometu. In pridružitveni sporazum je lahko sprejet tudi, če ta načrt še ni pripravljen. Operativni eh, načrt mora biti pripravljen. Kar zadeva energijo, je oddelek Ministrstva za gospodarstvo, ki je za to odgovoren, eh, zdaj eh, v fazi, ko pripravlja ta načrt in isto velja tudi za kmetijstvo. Mm, torej, pridružitveni sporazum lahko sprejmemo, tudi če ti dokumenti še ne bodo dokončno pripravljeni. Svetovna banka sodeluje eh, tudi pri pripravi te strategije za kmetijstvo. Hvala. Luhan. Gospod Luhan. Thank you, Chair. Thank you, Minister, for being here. Hvala. Gospa predsednica, hvala minister, da ste se nam pridružili in da ste spregovili o situaciji v Romuniji. Glede na to, da so z nami tudi predstavniki komisije, me zanima vaše mnenje, vaše stališče glede naslednjega elementa. A menite, da bi morali posplošiti pogoje za revizijo? S tem bi eh, omogočili lažji dostop za romunsko vlado do evropskih sredstev. Zanima me še naslednje bi morali javni sistem eh, modernizirati tako, da bi teh 43 odstotkov eh, povečali oziroma da bi odpravili težave pri črpanju sredstev. Vaše vprašanje je zapleteno, vsaj prvi del. Tudi sam sem revizor in menim takole. Mislim, da imamo dovolj manjerskega prostora za izboljšave in to velja za vsa področja. Mislim, da lahko poenostavimo postopke in mehanizme. Še vedno smo sredi tega postopka, kot sem omenil. Glede drugega vprašanja pa se prav tako strinjam. Ko oziroma če je direktiva jasna, potem ni treba dodajati ničesar drugega v zakonodajo. Mehanizem mora biti čim bolj preprost. V preteklosti smo v zvezi z direktivo, ki je veljala prej, sprejeli preveč zakonodajnih aktov, eh, primarne, sekundarne, terciarne zakonodaje, kar je bilo težko eh, razumeti. To je veljalo tako za eh, strokovnjake, upravičence, vse deležnike. S pomočjo razpisov, ki bomo razvili skupaj z generalnim direktoratom Markt, bomo razvili sistem na osnovi nove direktive, vse bo jasno in vsi elementi bodo pregledni. Institucionalni sistem je treba posplošiti. V primeru Romunije imamo preveč institucij, ki jih je treba upoštevati. Vzpostaviti moramo zgolj tiste funkcije, ki jih direktiva zahteva, ne pa eh, ustvariti številne druge. To je moj odgovor. To že velja, sedaj pa je na nas, da ukrepamo. Viktor Boštinaru. Hvala, gospod minister. Imam splošni komentar. Noben od ministrov, ki se ukvarja s kohezijsko politiko, ni sprejel vabila odbora za regionalne zadeve v letu 2013. Vi ste sedaj tukaj drugič. Kaj pa upravne in institucionalne zmožnosti v Romuniji, glede na to, kakšne težave smo imeli na misi pred kratkim. Kolegi in kolegice, vedno več se vas želi priglasiti k besedi, potem uh, po Viktorju, gospod Matula in gospod Manka. Eh, Hvala, gospod predsednica, gospod minister. povzemal bom, ne bom povedal vsega, kar je že bilo povedano. Pred nekaj časa ste pred naslednjim programskim obdobjem govorili predvsem o regionalizaciji. Eh, o tem smo govorili pred kratkim oziroma v preteklosti in tudi zdaj in sicer govorili smo o predvideni reformi javne uprave. V tem trenutku pa ta reforma še ni pripravljena. Ni bila leta 2013, niti ni zdaj. Eh, kako eh, predvidevate, da bodo regije prevzele svoje pristojnosti? Eh, imamo recimo dobre primere na Polskem, kjer je to že izvedeno. Na Polskem. Eh, je lansko leto eh, bilo regijam dodeljenih 35 odstotkov sredstev, letos pa kar 60 odstotkov sredstev. Eh, ker reforma javne uprave še ni dovršena, me zanima, kako gledate na to in kaj se bo zgodilo v prihodnih etapah, ko bo podpisan pridružitveni sporazum in pa operativni programi, kakšna bo pot naprej in kakšen bo postopek. Eh, takrat, ko bodo začele prihajati prve prošne. Ďakujem. Pán minister, chcem vyjadriť uznanie vo... Najlepšia chvála. Gospod minister, rád by se poklonil Rumunii in vašim uspehom. Res ste povečali stopnjo absorpcije in to je velik uspeh. Zanima me, kakšne so bile največje ovire pri črpanju sredstev. Gospod minister, odgovorite na ta tri vprašanja. Prosim. Bolce s Petru Treborj. Hvala. Najprej bi se zahvalil za vsa ta vprašanja. Ko gre za eh, administrativne zmogljivosti, gotovo je nemogoče spremeniti sistem čez noč v tako kratkem času. Leta 2009-2010 2011 so se začeli pripravljati operativni programi, komisija je začela s tem in to uh, je bil tudi eden največjih problemov, namreč administrativne zmogljivosti, ki so bile zelo uh, nezadostne. Eh, zdaj pa želimo predvsem spremeniti mentaliteto javnih uradnikov želimo zagotoviti, da se bodo stvari dejansko spreminjale in da bodo ljudje v to verjeli, da bodo odgovorni za to, kar počnejo. Na tem še vedno delamo. Eh, tukaj gre za tisoče ljudi, ki delajo z evropskimi skladi in eh, vseh teh sprememb ne moremo doseči v kratkem času. Um, pridružitveni sporazum govori o tem, prav tako operativni programi in veliko programov bo namenjenih ravno temu, da se okrepijo administrativne zmogljivosti. Izvedba bo postala veliko bolj eh, praktična, ne bo šlo samo za financiranje različnih struktur in institucij, ampak moramo zagotoviti tudi naslednje, eh, eh, predvsem zmogljivosti, torej administrativne zmogljivosti. ni treba, da si ogledujemo druge države. Poglejmo samo programe, ki so se izvajali v Romuniji v preteklosti. Eh, in iz tega lahko vidimo, da že obstajajo ustrezne izkušnje in znanje. Leta 1999 smo začeli delati na tem in eh, lahko bi izkoristili to, kar je že bilo doseženo. Veliko je bilo doseženo tudi po zaslugi absorpcijskih zmožnosti. Še naprej bomo decentralizirali predvsem upravljanje in nadzor, mm, ko gre za dodeljevanje finančnih sredstev regijam. Eh, smo že dosegli stopno skoraj 40 odstotkov, torej na decentraliziran način ta denar zdaj gre regijam in želimo, da bi regionalizacija bila čim prej končana. E, mislim, da to koristi celotni državi. Treba je sprejeti odločitve, da bodo denar dobili res tisti, ki ga najbolj potrebujejo. In zato eh, morajo odgovorni biti, oziroma pristojni organi morajo biti vedno bolj odgovorni. Eh, s tem denarjem bodo na lokalni ravni lahko izboljšali življenja ljudi. Kdaj se bodo začeli novi projekti? Tukaj eh, smo malo spremenili svoj pogled na stvari. Eh, in sicer bomo izvajali dve rešitvi. Eh, Romunija bo od letos naprej imela visoko stopno absorpcije. Eh, projekti, ki so se predstavili v tem programskem okviru, a še nimajo ustreznih finančnih sredstev, bodo šli zdaj v fazo izvajanja. In uh, financirani bodo iz novega okvira. Na tisoče projektov je takih. Um, potrjeni so že, nimajo pa še zagotovljenih finančnih sredstev. To je samo primer. Lokalne oblasti in ministerstva, ki so že namenila sredstva oziroma predvidela sredstva za določene projekte, bodo pred, eh, preden bo potrjen eh, programski dokument strani komisije, bodo torej pregledali eh, vsak projekt posebej. In če so uh, spoštovani vsi kriteriji, spoštovanje in varstvo okolja in tako naprej, bodo uh, ta sredstva potem povrnjena. Tako da bomo na koncu eh, leta 2014 imeli veliko višjo absorpcijsko stopno kot v letih predtem. Zdaj pa še ovire, s katerimi smo se soočili. Eh, največja ovira oziroma največja težava je bila spreminjanje mentalitete tistih, ki delajo v javni upravi. To je še vedno velik problem. Veliko stvari v tem pogledu še moramo spremeniti. Eh, vendar pa je od tega odvisen tudi uspeh našega dela. Če bodo ljudje postali bolj odgovorni, če bodo vedeli, da morajo z javnim denarjem ravnati kot svojim, za stvari, ki zanimajo tudi njih, potem bomo lahko stvari delali drugače. Ja, vsak mora sprejeti odgovornost za odločitve, ki jih sprejema na administrativni ravni. Eh, izvajati mora svoje obveznosti. Odgovorni smo namreč državljanom, za katere delamo in želimo stvari spremeniti na bolje. moramo tudi biti pripravljeni na situacije in eh, na predloge komisije, eh, torej eh, na to, kar nam predlaga komisija na nacionalni ravni. Hvala. Hvala, da ste prišli k nam, da ste nam poročali eno leto po vaši zadnji predstavitvi in želimo vam veliko uspeha, predvsem ko gre za absorpcijske zmožnosti upam, da boste naslednjič eh, spet prinesli veliko dobrih novic. Romunija je zelo pomembna v kontekstu različnih politik in lahko pokaže, da eh, te politike delujejo in da so stališča socialne kohezije in rasti eh, pomembne. Hvala. Zdaj pa bodo spregovorili razni strokovnjaki. Zdaj bomo imeli srečanje strokovnjakov. Vabim vas seveda, da ostanete, ampak vem, da imate tudi veliko obveznosti. Hvala. Uh, Zdaj pred nami je izziv. Uh, manj časa imamo na voljo, kot smo predvideli. Uh, Eh, mogoče bi lahko vsi skrajšali svoje prispevke na 5 do 7 minut, da bomo imeli potem še čas za razpravo. Začeli bomo eh, z predstavitvijo z nizozemske, gospod eh, Bas van den Bark, Združenje nizozemskih občin predstavlja. Izvolite besedo. Thank you, Chair, for the invitation to give a presentation on. Hvala, predsednica, da ste me povabili, da podam svojo predstavitev. Želim predstaviti, kako smo oblikovali v zadnjih letih partnerske sporazume na nizozemskem. Ne bom govoril o vsebini partnerskih sporazumov, ampak o upravljanju teh sporazumov in o samem procesu priprave. moja predstavitev je sestavljena iz treh delov. Pot do partnerskih eh, sporazumov, potem načelo partnerstva in pa nekaj komentarjev glede partnerskih sporazumov oziroma procesa, kako smo do njih prišli. Na nizozemskem smo začeli zgodaj. Že leta 2010 smo začeli razpravljati na politični ravni o novem programskem obdobju. Eh, to je bilo nadaljevanje prošnje Nemš nizozemskega parlamenta eh, gospodarskemu ministru, ki tudi koordinira strukturne sklade in eh, koordinira tudi razvoj podeželja. Prosili smo ga, da se uh, združijo različni deležniki za mizo in da oblikujejo nek skupen pristop za naslednje programsko obdobje. Uh, letu je vodilo januarja 2010 do prvega srečanja s politiki in sicer eh, lokalnih in regionalnih oblasti. Srečali so se z ministrom in na tem sestanku so eh, najprej se odločili, da pripravijo skupen dokument za nizozemsko za naslednje programsko obdobje strukturnih skladov in uh, oblikovali tudi okvir za nacionalno vlado za pogajanja tukaj v Bruslu. Uh, ko gre za pogajanja z državami članicami in oblikovali so tudi izhodišče za pogajanja eh, med nacionalno vlago, vlado ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Leta 2010 eh, smo začeli s pripravami. Morali smo sicer še počakati na predstavitev po predlogih komisije. Ja, po petem kohezijskem poročilu pa smo že malo vedeli, eh, kaj se pripravlja. Torej, začeli smo razpravljati o izvajanju novega programskega obdobja. Razpravljali smo tudi o stališču nizozemske eh, v razpravah o večletnem finančnem okviru. Kot veste, je bila nizozemska na začetku proti strukturnim skladom za bogatejše države. To je bila občutljiva razprava za nas. Potem pa smo se z nacionalno vlado dogovorili, da če bi strukturni skladi prišli na nizozemsko, da bi imeli možnost B, torej, da čeprav bi se pogajanja nadaljevala v Bruslu, bi mi vseeno uh, se pripravili na možnost, da denar pride na nizozemsko. Sprejeli smo tudi odločitev, kako bi bili novi programi organizirani na lokalni in regionalni ravni. Leta 2011, na začetku 2012, smo se dogovorili, da bi imeli eh, en eh, program ISF, e štiri regionalne programe IRDF, e eh, nacionalni program za sklad za kmetijstvo in razvoj podeželja in še nacionalni program IFF. E Proces oblikovanja se je začel leta 2012, pogajanja v Bruslu so se nadaljevala. Vzpostavili smo široko eh, delovno skupino eh, lokalnih in regionalnih oblasti in sicer pod vodstvom eh, programskega upravitelja za partnerske sporazume. Nadaljevali smo tudi s političnimi srečanji med ministri in lokalnimi in regionalnimi oblastmi šlo je za različne sklade. Odločili smo se tudi, da ker razpravljamo stvari po posameznih skladih, o operacijskih operativnih programih, po posameznih skladih, smo se dogovorili, da eh, bomo sprejeli partnerski sporazum. Začeli smo z operativnimi programi. In s temi smo potem napolnili partnerski sporazum, torej šli smo od spodaj na vzgor. Še ena stvar, ki jo želim pripomniti, je naslednja. Vzpostavili smo delovno skupino zato, da bi med različnimi skladi, eh, strukturnimi investicijskimi skladi vzpostavili eh, sinergije. Eh, tukaj gre že za novo programsko obdobje. Nizozemska se je odločila za program oziroma pristop od spodaj na vzgor. In najprej smo oblikovali operativne programe. Potrebovali pa smo neke vrste platformo, da bi te programe med seboj povezali in dosegli sinergije. Na koncu smo marca 2014, na začetku tega meseca, na nizozemskem eh, poslali partnerski sporazum z operativnimi programi komisiji, da jih potrdi. Eh, pričakujemo, da bodo eh, predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti vključeni v pogajanja s komisijo o partnerskem sporazumu. Eh, vemo, da bomo vključeni pri operativnih programih, vendar pa še vedno čakamo na vabilo tudi. Uh, na pogajanja o partnerskem sporazumu. Na nizozemskem pa bomo na ministrstvih tudi imeli razprave o tem, kako potem izvajati partnerski sporazum in operativne programe. Lahko rečemo, da je partnerski eh, sporazum neka krovna strategija za širi programe. To je eh, platforma za izvajanje sinergij med strukturnimi in investicijskimi skladi. Eh, gre za skupno analizo ekonomskih, socialnih in eh, teritorijalnih vidikov kohezije. Eh, gre tudi za pregled vseh horizontalnih načel in pa za nek pregled nacionalnih ciljev. Mislim, da lahko zaključimo, da lokalne in regionalne oblasti na nizozemskem so bile vključene od vsega začetka v samo oblikovanje in pripravo operativnih programov in partnerskega sporazuma. Operativni programi, kot sem rekel, eh, so eh, vodili in vodijo k partnerskemu sporazumu. Imeli smo, kot rečeno, pristop od spodaj na vzgor. Imeli smo tudi eh, širša posvetovanja z vsemi relevantnimi akteri. Tudi lokalne in regionalne oblasti so bile vključene, predvsem v eh, programe IRDF. Vsako eh, verzijo besedila smo poslali tudi predstavnikom lokalnih in regionalnih oblasti, da so se na njo odzvali. Še nekaj prvih zaključkov in opomb glede tega pripravljalnega procesa. Uh, Pozitivno je to, da partnerski sporazum združuje eh, številne eh, vključene akterje istočasno. To je nekaj novega za nizozemsko. Vedno smo o vsakem skladu razpravljali eh, posebej oziroma se je s tem ukvarjalo neko drugo ministerstvo po neki drugi časovnici. Potem Eh, so bolj zavezane lokalne in regionalne oblasti, kajti bolj so vključene v tem pristopu od spodaj na vzgor. Eh, več je tudi prizadevan na lokalni in eh, regionalni ravni, da se ustvarijo kohezije med evropskimi skladi. Tukaj imamo več, pristop več skladov v različnih programih. nekaj bolj negativnih pripomb. Ta proces je bil eh, transparenten, bil pa je tudi zelo um, razpršen. Imeli smo eh, različen pristop kot tukaj v Bruslu. V Bruslu so še vedno razpravljali o pogojih, mi pa smo pripravljali te operativne programe. To je bilo na prošnjo Evropske komisije. Evropska komisija je junija oziroma novembra 2011 eh, predstavila svoj predlog za novo programsko obdobje. Tako je prosila vse države članice ter lokalne in regionalne oblasti, da začnejo pripravljati eh, ta pripravljalni eh, proces. Dlje, ko je trajal ta proces v Bruslu, teže je bilo za nas oblikovanje partnerskega sporazuma in pa operativnih programov. Na nizozemskem smo se odločili, da najprej eh, pripravimo operativne programe in potem partnerski sporazum. Eh, prišlo je do eh, problemov s koordinacijo. Pri ESF in e RDF programih smo začeli bolj počasi, pri razvoju podeželja še bolj počasi in če želimo na področju inovacij ustvariti sinergije, je to težje, če uh, se programi pripravljajo uh, z različnim ritmom. Uh, vsota za nizozemsko je bila 1,8 milijard evrov. Um, to je zelo majhna vsota, zato uh, to vodi do številnih eh, naporov pri doseganju kriterijev in izpolnjevanju pogojev. Zelo težko je izpolniti vsa pravila. Pogoji za partnerski sporazum vodijo tudi v dodatno administrativno breme za lokalne in regionalne oblasti. Sam sem bil vključen tudi v proces. Eh, Za zadnje programsko obdobje imeli smo strateški okvir, ki je bil manj obremenjen, to je bil eh, lažji proces kot pa priprava partnerskega sporazuma. Vendar, kot rečeno, eh, vsi zadevni akteri so se združili za mizo in eh, pripravili programe. Hvala. Na vrsti je Marek Kozak, ki nam bo predstavil polske izkušnje. Prosim, če ste lahko kar se da kratki, eh, čim manj pripovedovanja in čim več zaključkov. Hvala. Eh, vesel sem, da sem tukaj z vami in bom skušal biti čim krajši. izhajam iz prepričanja, da ne moremo analizirati partnerskih sporazumov kot nekih ločenih dokumentov, odvisni so od drugih dokumentov, drugih politik in drugih institucij. In eh, odvisni so tudi od eh, politik, ki se izvajo na Polskem in v Evropski uniji. Nekaj besed bi rad povedal o kontekstu o eh, stvari, ki zaslužijo veliko pozornosti. Na koncu pa še zaključki. Kontekst. Najprej bi rad povedal, da smo imeli razvojni akt iz leta 2014. Eh, Polski predsednik ga je podpisal, gre pa za načrtovanje. To je zelo pomemben akt, eh, kajti okrepljena je vloga ministra za regionalne zadeve, izboljšana je tudi koordinacija in pa nadzor tega ministra. Eh, torej tega ministrstva. To je pomembno v procesu priprave. Potem eh, pravni položaj partnerskega sporazuma je okrepljen v primerjavi z drugimi dokumenti, predvsem eh, operativnimi programi. Partnerski sporazum tudi vpliva na teritorijalne pogodbe podpisane z regijami. Potem imamo tudi regionalne operativne programe, nacionalni operativni programi pa so pripravljeni za pogajanja in to se je začelo ravno pred dvema dnevoma. Potem uh, posvetovanja so potekala o pripravah. Uh, ta posvetovanja so se končala pravočasno, ampak bilo je nekaj težav pri razumevanju uh, definicij. Določene stvari niso bile ustrezno definirane uh, in razreševanje teh definicij še vedno poteka, razprave med ministerstvi. Uh, Eh, in regionalnimi oblastmi še vedno potekajo, naprimer eh, pametna eh, specializacija in tako naprej. To moramo še bolje definirati. Potem težave so pri razumevanju gonil rasti. Določene regije imajo lastne ideje o tem, kaj je za njihov razvoj pomembno in kaj ne in o tem eh, na široko razpravljajo. Imeli smo eh, ocene eksante in pa potekajoče, torej sprotne ocene. Partnerski sporazum je močen dokument, obsega skoraj 200 strani. Najprej bi rad povedal, da eh, se bolj osredotočamo na tematske cilje v skladu z uredbo in pa strategijo Evropa 2020. Cili so usklajeni tudi z novo paradigmo razvoja, zgonili razvoja. Uporabljajo se jasnejša pravila glede vseh skladov, ki jih pokriva skupen strateški okvir. To je poenostavitev za vse. Osredotočamo pa se bolj na vizijo kot na same potrebe. Bolj se torej osredotočamo na. Eh, prihodnost na cilje, kot pa na eh, pretekle programe. Mislim, da je to zelo pomembna sprememba. Imamo tudi zelo stabilen institucionalni sistem, lahko govorimo o kontinuiteti, o kakovosti, ki je že potrjena in eh, sam sistem je bil izboljšan v primerjavi z drugimi. Nimam nobenega dvoma, da bili. Eh, ne bo šlo za to, ali bomo denar porabili ali ne, ampak ali bomo dosegli rezultate ali ne. Eh, več oziroma bolj se povdarja kakovost, naprimer na področju izobraževanja. Kakovost je tukaj res pomembna. Osredotočamo se tudi na sinergijo, na integracijo projektov, na uh, same rezultate in ne toliko proizvode. Potem še nekaj, kar si zasluži uh, več pozornosti, to niso nujno ovire. Uh, regionalni operativni programi. Uh, koliko bodo izpolnili eh, CFS in pa partnerski sporazum, pripravljeni bodo v naslednjem tednu. V tem trenutku o njih razpravljajo na ministerstvu, moramo počakati še na končne rezultate, upam, da bodo sledili, ampak vem, da zaenkrat še potekajo razprave. Partnerski sporazum eh, ni eh, vedno dovolj eh, natančen. Prosili so še za nekaj eh, pojasnil, naprimer pri oblikovanju regionalnih operativnih programov, pa tudi finančne podrobnosti še niso znane, kajti to je odvisno od regionalnih operativnih programov. Isto velja tudi za infrastrukturo, ki je tudi zelo pomembna za regije, bolj kot za samo ministrstvo. Eh, potem eh, velika težava obstaja za reševanje koordinacijskih problemov. To pa je že druga točka, to se pač eh, dogaja. Koordinacija eh, eh, s skladom EAFRD in pa Evropskim pomorskim in ribiškim skladom bi morala biti bolj specifična, da se izognemo prihodnim problemom. To še ni pripravljeno. Uredbe še niso bile pripravljene takrat, ko smo oblikovali dokument. Še vedno čakamo na več informacij da bomo razvili te eh, dele partnerskega sporazuma. Mislim, da bi več časa morali imeti tudi za posvetovanje, ne samo, da eh, razpravljamo o porazdelitvi sredstev in ciljih, ampak eh, tudi o bolj splošnih temah, ki so pomembne za razvoj oziroma spremembo mišljenja na področju razvoja. Pa še nekaj zadnjih komentarjev. Sklad za regionalni eh, razvoj in ruralni eh, razvoj. Tukaj je izpušeno nekaj, kar je ključnega pomena, ključni problem kmetijstva. Eh, to, je, to so različne kmetijske strukture. Premalo je velikih združen, preveč razpršeno kmetijstvo. in eh, zagotoviti moramo, da bodo majhne kmetije tudi postale konkurenčne. To eh, je pričakovano v dokumentu. Eh, podrobnosti o financah še niso povsem znane in potem v kakšnih pogojih je dovoljena izgradna infrastrukture. Slišal sem zgodbe, da če nekega letališča ne morejo financirati, zato ker to spada pod pristojnosti lokalnih Eh, oblasti, eh, stvar lahko postane tudi zasebna. O tem torej še potekajo razprave. Ne vem, kakšen bo končni rezultat. Včasih pa je problem tudi jezik. Eh, ko sem bral dokument, sem se vprašal, komu je namenjen, ali samo strokovnjakom, ali tudi drugim. Če eh, bi drugi ljudje želeli kaj izvedeti o eh, strukturnih skladih in načrtovanju, potem bi pričakoval nekaj sprememb. Pa še napredek v zadnjem času. 8. januarja letos je bil pripravljen ta dokument. Eh, Nasplošno želim povedati, da delo poteka po načrtu. Pogajanja o, o partnerskem sporazumu so se začela s predstavniki komisije končne različice regionalnih operativnih programov bomo poslali komisiji aprila. Potekajo tudi razprave o omejitvah eh, ukrepa 9 in pa tudi o regionalnih operativnih programih, ampak eh, to mislim, da bo prej ali slej rešeno. potem pa še uporaba tega eh, pristopa večjih skladov. Eh, ponekod se predlaga, da bi vsak sklad eh, obravnavali posebej, ampak koordinacija bi bila potem bolj težavna. Potem pa še omejitev oziroma meja med e RDF in skupno kmetijsko politiko. Ta ločnica ni vedno jasna. 5000 ali 20 tisoč prebivalcev o tem uh, se zdaj še razpravlja. Socialna infrastruktura, naprimer, uh, eh, je s tem povezana. In uh, včasih bi bila ta lahko prepuščena uh, skladu IRDF in ne skupni kmetijski politiki. In tukaj potem pride do razlik. Potem pa še integriran teritorijalni, uh, integrirane teritorijalne investicije. Uh, to je pogosto omejeno na regionalni uh, kapital oziroma na regionalne prestolnice. Na začetku januarja smo imeli pripravljene programe, to je bilo zelo dobro. Eh, potem eh, cilji morajo bolje biti integrirani v evropske politike, eh, morajo se uporabiti trenutni razvojni dejavniki, potem institucionalni sistem eh, je precej izboljšan. Morda lahko pride do problemov eh, pri koordinaciji eh, programov za razvoj podeželja in pa pri pomorskem skladu. Ti programi še niso pripravljeni. Sistem bi morali bolje zaščititi, od, torej zaščititi pred mehanizmom nadomeščanja ciljev. Najlepša hvala za vašo pozornost. Like Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo kolegici iz Slovenije, Marjani Dermel, da predstavi operativni program. Hvala lepa. Sem Marjana Dermel in sem iz novo ustavljenega urada v Republiki Sloveniji eh, za kohezijski razvoj. Rada bi. So, uh, da bi vam predstavila kontekst eh, tega programa, ki je pravzaprav nov. Prišlo je do precejšnjega znižanja sredstev v primerjavi z prejšnjim okvirom. Poleg tega pa vsi vemo, da je eh, Slovenija med državami, ki jih je kriza močno prizadela. Torej obstaja velika razlika med razpoložljivimi sredstvi in pa dejanskimi potrebami ta eh, razlika je večja kot v eh, prejšnjem okviru. Novost je tudi, da je Slovenija prvič razdeljena na eh, dve kohezijski enoti in sicer na vzhodno kohezijsko regijo, ki je manj razvita in pa na zahodno kohezijsko regijo, ki je bolj razvita. Torej, prihaja do razlike oziroma do razdelitve med eh, evropskimi socialnimi eh, skladi in pa eh, skladi za razvoj in raziskave. Če predstavim najprej upravni vidik, potem moram povedati, da smo imeli tako za partnerski, da smo prijeli tako za partnerski eh, sporazum, kakor tudi za operativni program soglasje sveta. Partnerski eh, sporazum naj bi bil predložen Evropski komisiji v začetku aprila 2014. Za operativni program imamo enoten dokument za vse tri sklade, ESF, ERDF in eh, pa kohezijski sklad in za obi regiji vzhodno in zahodno. Na ta način mislim, da bomo lahko bolje izvedli ukrepe in eh, mislim, da bomo lahko ustvarili več sinergij pri izvajanju. Ne Uradno bomo prvi osnutek predali sredi aprila in trenutno imamo 11 prioritetnih osi, ki naj bi jih financirali v tem okviru. Glede ene prednostne naloge pa odločitev še ni bila sprejeta. Ne želim govoriti o podrobnostih, ampak naj omenim le, da smo sledili namenu, eh, da sredstva osredotočimo na eh, prve štiri tematske cilje. Močno eh, se osredotočamo na razvoj in raziskave ter na majhna in srednje velika podjetja. To je ena izmed pomembnejših prednostnih nalog velik eh, del eh, teh sredstev pa je namenjen tudi eh, tematskim ciljem oziroma prioritetni nalogi za poslovanje. No, to je splošni pregled. Sedaj pa še nekaj izzivov. Poskrbeti moramo za večjo osredotočenost, kot sem že dejala, se soočamo z velikim izzivom, namreč eh, sredstev eh, je precej manj, zato je težko z njimi pokriti vse eh, potrebe. Še vedno moramo izboljšati tudi načrtovanje posredovanja, poleg tega pa moramo jasno zagotoviti sinergije in uh, poskrbeti za to, uh, da bodo te sinergije upoštevane tudi pri načrtovanju. Kot sem omenila že prej, se moramo osredotočiti na to, tudi na to, uh, kako določiti ukrepe, uh, za uh, integrirane regionalne investicije. Trenutno smo določili sedem mest, eh, ki uh, bi lahko dobila sredstva iz tega mehanizma in eden izmed izzivov, kot je bilo že omenjeno, je tudi potrditev strani obeh kohezijskih regij imamo precej eh, pregleden postopek, veliko je bilo tudi javnih razprav in upamo, da, bo, eh, da se bo ta postopek tudi ustrezno izvajal. S tem bom zaključila, upam, da sem bila dovolj kratka. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu Bolgarije, gospa Dobrinka Veselinova Krasteva, vendar pa bi vas eh, rada upomnila tudi na to, da je z nami župan eh, iz eh, Bolgarije. Sedaj pa prezajam besedo gospe Veselinovi. Hvala lepa za to priložnost, da eh, predstavimo naše izkušnje na področju priprave partnerskega sporazuma. Prihajam iz javne uprave in sem odgovorna za pripravo tega programa Eh, lahko eh, izpostavim izzive, s katerimi se srečujemo. Vsi veste, da je to drugo načrtovalno obdobje za Bolgarijo, če pri tem ne upoštevamo predpristopnega obdobja. Sedaj eh, vidimo prve rezultate in način uporabe sredstev je prilagojen novim ureditvam in novim usmeritvam. Doslej oziroma do tega trenutka je napredek zelo jasen eh, in ga lahko opazimo v najmanjših vseh, v mestih eh, in pa v vseh regijah. Vidimo lahko učinke projektov in programov, ki jih financira Evropska unija. Imamo skupni strateški okvir za vse štiri sklade, kar je veliki ziv za nas poudariti moramo predvsem rezultate. Imamo 11 eh, tematskih prioritet in za to obdobje imamo 7 operativnih eh, programov eh, skupaj z pomorstvom in ribištvom. Kako smo pripravili partnerski sporozum? Opirali smo se na glavne strateške dokumente, ki jih imamo v Bolgariji. E, ta, tu je pomemben predvsem strateški e, dokument Bolgarija 2020. E, izvedli smo tudi ustrezno analizo, primerjalno analizo z nacionalnimi strateškimi dokumenti. In seveda moramo pri tem upoštevati tudi specifična priporočila za posamezne države in pa strategijo EU 2020 sporazum, ki smo ga začeli eh, pripravljati leta 2010, torej že kar pred nekaj časa, se je v prvi vrsti osredotočil na sestavo delovnih skupin. V predstavitvi lahko vidite naštete vse predstavnike, ki so pri tem sodelovali. Gre za več kot sto ljudi in Srečujemo se skoraj da vsak mesec, vsi se sestanemo in razpravljamo o vseh izzivih, s katerimi se srečujemo na različnih področjih, v različnih mestih, na različnih območjih, govorimo o postopkih in poenostavitvi postopkov. Nihče, v Bolgariji eh, danes eh, ne bi mogel trditi, da ne pozna eh, partnerskega sporazuma. To je dokument, v katerem se najbolj razpravlja in v katerem se najbolj razpravljalo v zadnjih dveh letih. Kateri so glavni izzivi pri pripravi tega sporazuma? Mogoče bi menili, da da je to ex ante pogojevanje. Kot sem rekla že na samem začetku, se ponavljajo določeni elementi iz predpristopnega obdobja. In tukaj gre za to ex ante pogojevanje, ki se navezuje tudi na eh, različne politike. Že od samega začetka smo se dogovorili, da bomo v uredbo uvedli pogojevanje. Pogojevanje je koristno in evropske sklade bomo uporabljali le na tistih eh, sektorjih, eh, kjer je prišlo do dejanske izvedbe reform. Sedaj nas eh, čaka kar nekaj izzivov v različnih sektorjih. Strategija je zelo jasna, vendar pa reforme še zmeraj niso bile izvedene. To je potrebno storiti, preden bomo tem sektorjem namenili nova sredstva. Drugi izzivi, s katerimi se srečujemo, so racionalizacija, poenostavitev in pa skupna določila za vseh pet skladov. Pri določenih uh, ukrepih za poenostavitev menimo, da pravzaprav ne gre za poenostavitev, ampak da gre za dodatno upravno breme tudi združitev petih skladov v eh, eni sami košarici ravno ni enostaven postopek. Tukaj pa so naše prednostne naloge, ki izhajajo iz strategije, ki Bolgarijo vodi v letu 2020. Gre za rast in ustvarjanje novih delovnih mest, eh, za infrastrukturo, za majhna in srednje velika podjetja, eh, zdravstvo eh, in pa izobraževanje. Vseh 11 tematskih ciljev predstavlja tematske prednosti. Nekateri cilji so seveda pomembnejši od drugih, ampak kot vidite, jih bomo vse upoštevali. Vidite lahko štiri strateške prioritete. In uh, na tej prosojnici lahko uh, vidite, da so vse strateške prioritete enako pomembne in uh, nameravamo jih tudi ustrezno financirati. Kaj pa časovni okvir za partnerski sporazum? Naš cilj je, da partnerski sporazum predstavimo proti koncu marca precej smo eh, napredovali na področju devetih operativnih programov in zahvaljujoč predsedevanjem Evropske komisije, ker naprej smo namreč v stiku z njimi. Mislim, da eh, postopek eh, odobritve ne bo trajal dolgo. Sedaj se moramo dogovoriti o postopkih za naslednjo programsko obdobje na nacionalni ravni. Tako da bomo lahko začeli z izvajanjem eh, že letos, ne šele čez dve ali pa tri leta, kot se je zgodilo v preteklosti. Torej, tudi to so eh, izzivi, s katerimi se srečujemo, ampak eh, cilj, ki ga imamo pred očmi, vsekakor jasen. Hvala lepa. Najlepša hvala. Z nami je tudi predsednik sveta regije Vimiš in je eh, tudi član eh, odbora regije. Gospod Konstantin Vasile, hvala lepa, gospa eh, predsednica, hvala lepa tudi za priložnost, da predstavim lokalne perspektive partnerskega sporazuma. Najprej se bom osredotočil na regijo Timiš, ki je. Eh, strateška regija eh, za eh, Romunijo. Eh, poleg tega pa bom podrobneje govoril tudi o svoji funkciji v regionalnem odboru. Nekaj besed o zahodni regiji Romunije. Kot lahko vidite, ima zahodna regija 32 tisoč kvadratnih kilometrov in sestavljajo jo štiri. Eh, Regija ima 2 eh, milijona prebivalcev in se gospodarsko razvija. Je eh, na drugem mestu eh, takoj za regijo Bukarešta Ilfov. V regiji Timis imamo, smo na drugem mestu glede na bruto družbeni proizvod v Romuniji in imamo dvoodstotno eh, stopnjo brezposelnosti. Mm, skupščina evropskih regij je bila ustanovljena leta 1985, ima 230 eh, članic eh, in pa 15 članic čez regionalnih organizacij sodeluje v tej skupščini. E, naša naloga je, da uporabimo evropska e, sredstva, seveda želimo razvijati evropske projekte, ki pa jih moramo povezati tudi z našimi potrebami. Kako e, to storiti na lokalni in pa regionalni ravni? poleg tega pa želimo poskrbeti tudi za eh, dobro eh, povezavo z eh, osrednjimi področji Romunije. Sedaj bi rad predstavil svoje stališče, ki ga delijo tudi določeni izvedenci. V Romuniji smo uporabili pristop od zgoraj na vzdolj, kljub različnosti strategijam eh, razvoja eh, za posamezne dežele in pa eh, za načrt regionalnega razvoja. Želimo si, da bi postopek posvetovanja bolje potekal, da bi bil bolji stik z lokalnimi enotami. Menimo tudi, da ni bilo zadostne preglednosti. Izdali smo že drugi osnutek eh, partnerskega sporazuma skupaj eh, z eh, osnutkom operativnih programov. In to zelo cenim, kajti imeli bomo še nekaj tednov za obsežno javno posvetovanje. vprašanja eh, lokalnih eh, enot se vežijo na strategijo 2020. Eh, v medinstitucionalnem odboru je bilo več tematskih razprav. A manj smo razpravljali o kohezijskih vidikih menimo tudi, da eh, obstaja v Romuniji centralizacija eh, upravljalskih organov eh, na področju regionalne politike. Nacionalni programi so oblikovani na nacionalni ravni, enako velja tudi za regionalne operativne programe. Eh, imamo zelo visoko stopno absorpcije sredstev in mislim, da bi lahko imeli tudi več pristojnosti pri uh, upravljanju teh operativnih programov na področju regionalnega razvoja. Eh, poklicno izobraževanje je boljše, kot je bilo v preteklosti, vendar pa ni ustrezne uravnoteženosti med eh, centralno oblastjo in pa med eh, okrožji. Mislimo, da bi lahko situacijo tudi izboljšali, predvsem eh, zaradi tega, ker obstaja vzorec za vse regije v Romuniji, ne glede na različne potrebe, ki jih te regije imajo. Določeni sektori niso bili ustrezno obravnaveni ne, na enoten in vizionarski način, recimo eh, področje energije, eh, zdravstva ali pa informacijske tehnologije. Eh, potem je tukaj člen 7 iz skupne kmetijske politike. Sredstva bi lahko namenili za integrirane dejavnosti in mislim, da imamo tudi dovolj kapacitet za uporabo teh sredstev imamo agencijo eh, za gospodarski razvoj eh, tako na ravni okrožja, kakor tudi na ravni države, torej mislim, da bi lahko dobili večje pristojnosti. Imamo eh, tudi težave z romunsko-mađarskim projektom, namreč ne moremo se dogovoriti o tematskih prednostnih nalogah in pa o strateških projektih ne moremo se dogovoriti tudi o vlogi upravljanja in eh, lahko bi se zgodilo, da ta projekt izgubimo, če tudi je absorpcijska stopnja zelo dobra, skoraj do 100 odstotna. No, to predstavlja veliko tveganje Potem pa imamo težave tudi z zmogljivostmi javnih institucij, gre za motivacijo, eh, za ustrezno usposobljenost zaposlenih, eh, plače so nizke. Hkrati pa tudi ni dovolj zaupanja v nacionalne mehanizme in pa postopke. Lahko bi vam dal primer. imamo projekt, eh, kjer, eh, ki ga nadzirajo eh, štirje organi in po enem letu smo prejeli popravke in pa predlagane kazni potrebno se je zavedati tudi, da je bilo najmanj sredstev iz eh, skladov Evropske unije eh, na prebivalca namenjenih ravno Romuniji. Prepričan sem, da to veste. Operativni programi eh, so definirani na globalni ravni, ampak bi morali biti lokalno usmerjeni, namenjeni vsaki posamezni regiji na pragmatičen in pa dosleden način. Menimo, da bi morale regionalne oblasti imeti več pristojnosti, eh, ko gre eh, za eh, programe financiranja. Potrebno je zagotoviti boljšo uravnoteženost, ko gre za razdelitev sredstev med osrednjimi in pa lokalnimi cilji. Naučiti se moramo tudi iz preteklih izkušenj in ustrezno ravnati upamo tudi, da bo v prihodnosti več sredstev namenjenih eh, Romuniji in da bo prišlo v Romuniji do izvedbe reforme na področju decentralizacije. To je namreč ključnega pomena. In tukaj je še zadnja prosojnica, ki se osredotoča oziroma ki je izginila, vsaj tako se zdi. No, ampak namenjena je bila skupščini evropskih regij. Zauzemamo se za sprejem eh, skupnega strateškega okvira. Zato se zauzemajo vse regije, ki sodelujejo v tej eh, skupščini. Podpiramo regije Evropske unije pri eh, pripravi partnerskih sporazumov. Sodelujemo tudi v pogajanjih oziroma pomagamo pri pogajanjih. Imamo politično poročilo, ki je bilo predloženo Evropske komisiji in pa Evropskemu parlamentu. Gre za poročilo gospoda Reiharta. Poleg tega pa smo mm, izpostavili tudi določene splošne težave, ki se pojavljajo povsod po Evropski uniji. Recimo, da so potrebne določene spremembe na strukturni ravni ali pa pri upravljanju skladov, eh, vendar pa eh, te spremembe niso bile ustrezno izvedene in zaradi tega prihaja do negotovosti in do eh, pomankanja motivacije prihaja do zaostanka, do neustreznega eh, programiranja. Poleg tega pa je omejen tudi dialog med lokalnimi in pa regionalnimi akterji v eh, času priprave eh, partnerskih sporazumov. To so torej naše ugotovitve, vendar pa seveda upam na najboljše, sem zelo optimističen in seveda bomo jasno izrazili eh, tudi regionalno dimenzijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zadnji pa je na vrsti gospod Ilborg Tirbuci, ki bo govoril o programu v Nemčiji. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich äh, werde Deutsch reden. Hvala lepa, gospa predsednica, govoril bom nemško v svojem prispevku bi se rad eh, osredotočil na stališče eh, socialnih organizacij v okviru partnerstev in tudi glede na kodeks obnašanja. No, tako, sedaj vidite pravo prosojnico. Nemčiji je partnerstvo postopek, eh, ki eh, traja kar precej časa. Od leta 2000 eh, že sodelujemo in sicer v okviru odborov za nadzor. Potem je sledilo sodelovanje pri pripravi nacionalnega strateškega načrta in eh, Potem eh, smo razvili samostojen program, partnerski program, kjer smo lahko zbrali izkušnje eh, glede uresničevanja partnerstva. Kar zadeva partnerstva in pa operativne programe, eh, pri tem seveda upoštevamo tudi agendo 2020. Leta 2010 so potekala številna posvetovanja, številne predstavitve in številne konference. Povabljene so bile tako občine, kakor tudi nevladne organizacije, eh, socialni partnerji eh, in naslovili smo različne teme in jih tudi ustrezno pripravili. Rezultat eh, vključitve različnih partnerjev je bilo soglasje glede strategije za prihodnost. V členih, ki sem jih navedel, se nanašam na kodeks obnašanja, tako da lahko vidite, da smo že eh, v eh, zgodnih povojih eh, omogočili sodelovanje socialnih partnerjev določili smo različna prioritetna področja, ki so ključnega pomena za operativne programe. Govorim o ESF, kajti pristojnost eh, je tukaj zelo jasno na nacionalni ravni. Vključili smo tudi nove partnerje, recimo crkve. In eh, poskrbeli tudi za konkretne predloge glede dela v prihodnosti. Po mnenju naših organizacij eh, je eh, zelo pomemben tudi demografski razvoj in pa osredotočiti se je potrebno predvsem na demografske spremembe priprave eh, za eh, partnerske pobude eh, so se začele sredi leta 2012, zdaj smo že tik pred zaključkom. Kaj smo storili sami kot organizacija? Aprila 2020 smo pripravili priročnik, eh, kjer uh, so navedene zahteve, uh, kjer uh, je moč najti dodatne informacije in uh, te cilje smo tesno povezali z strategijo Evropa 2020. Poleg tega smo se močno zredočili tudi na to, da naj bi to bil operativni program in uh, vse to uh, se bo izrazilo v novi partnerski direktivi, ki naj bi izboljšala prilagajanje zaposlenih podjetij in podjetnikov. No, sedaj pa še k zaključkom glede razvoja partnerstv. Ugotoviti moram sledeče. Kodeks, eh, ki je bil predložen, je zelo koristen instrument. Seveda pa ni zavezojoč. Kaj ti? V skupnih določilih je zapisano tudi, da kršitev partnerskih določil ne predstavlja nepravilnosti. To bi lahko seveda predstavljalo manjši problem socialne organizacije v številnih eh, državah eh, so ta kodeks prejele precej eh, pozno in to najbrž otežuje izvajanje tega kodeksa. Zato je pomembno, da partnerstva pripravimo kar se da zgodaj in da mi kot organizacije pri tem tudi ustrezno sodelujemo. potrebujemo eh, seveda partnerje, ki eh, lahko zagotovijo ustrezno strokovno znanje in dajo ustrezne pobude. Sodelovanje v odboru za razvoj je seveda tudi ključnega pomena. V členu 17 eh, govorimo o izgradnji zmogljivosti in tudi to je seveda zelo koristen instrument. Zagotovo je pomembno tudi, da zagotovimo pripravljenost javne uprave za sodelovanje. Predpogoj za to pa je seveda zaupanje. Potrebujemo pa seveda tudi ustrezne strukture, ki bodo tudi delovane. No, sedaj sem na napačni strani. Ähm, Še k zadnji prosojnici. Torej, dejal sem, da potrebujemo ustrezno eh, in pa učinkovito strukturo za izvajanje teh programov. Pri tem je pomemben pravni in pa finančni okvir z predvidenim programom imamo eh, težave, kar zadeva eh, financiranje. Eh, in sicer obstajajo določene eh, vrzeli eh, in sicer kar zadeva ustrezno zakonodajo in pa uredbo o skupinskih, o skupinskih izjemah. Partnerski program eh, seveda ne more biti dober, če ne moremo vključiti vseh področji. Potrebna je seveda tudi politična podpora. To je po mojem koristen instrument. Mi smo imeli zmeraj zelo dober odnos z Evropsko komisijo, z tistimi službami, ki so odgovorne za nacionalne operativne programe. Tesno smo sodelovali tudi z parlamentom. In gospa Šrüter je organizirala številna partnerska srečanja, ki so nam bila v veliko pomoč. um, za konec bi rad zaključil z predlogom za Evropski parlament. In sicer eh, predlagam, da uporabimo peti člen skupnih določil in eh, da se ne osredotočimo zgolj na poročanje o izvajanju za strani Evropske komisije, ampak da pri tem sodelujejo tudi evropski poslanci. Najlepša hvala za vašo pozornost. No. Uh, najlepša hvala. Sedaj pa namestnik generalnega eh, direktorja, generalnega direktorata regijo. Izvolite, predstavite nam razmere z vašega vidika. Hvala, gospa predsednica. Gospe in gospodje poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem lahko na tem sestanku danes. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu in odboru Regi za organizacijo te zanimive razprave, ki poteka v pravem času. Vsi se osredotočamo na novo programsko obdobje, na priprave za 2014-2020, kljub temu, da še vedno izvajamo uh, ukrepe iz prejšnjega obdobja vse pa nas zanima, kako bomo strukturne in naložbene sklade uporabljali v naslednjem programskem obdobju, ki se je začelo januarja. Kot smo slišali in kot vsi vemo, je komisija obrala zelo, zelo proaktiven pristop. Izpogajati smo morali eh, zakonodajni regulativni okvir in začeti z izvajanjem. Začeli smo s neformalnim dialogom pred letom in pol. Pripravili smo stališče komisije za vsako državo članico. Združiti smo želeli znanje, ki ga imamo v komisiji in pojasniti državam članicam, na kaj bi se morale osredotočiti glede na analizo posameznih situacij in držav. Prednostne naloge, ki smo jih izpostavili v Eh, našem dokumentu so bile zelo pomembne, saj odražajo ključne načela naslednjega programskega obdobja. Želimo seveda doseči cilje eh, Evropske strategije 2020. Naši cili so namreč usklajeni s strategijo Evropa 2020. Pogledali smo si tudi priporočila za posamezne države kjer najdemo malce drugačne cilje v sklopu malce drugačnega postopka. Želeli pa smo, da bodo vsi cili dobili dovolj sredstev. Pogledali smo si tudi, tudi nauke, ki smo se jih naučili v državah članicah. Eh, poskušali smo ugotoviti, če obstajajo napačne prednostne naloge oziroma če se pojavljajo kakšni novi izzivi, ki se jim je treba zoprstaviti. Želeli smo ugotoviti, kakšen je sistem eh, za uporabo sklado, nismo si namreč želeli ponavljanja napak iz preteklosti. Želeli smo si oceni z držav članic in še ne na zadnje nova logika posredovanja, ki jo očitno glede na vaše pričevanje danes vsi že uporabljate. To je povezano eh, s pogojevanji in želeli smo eh, vse skupaj obelodaniti že v našem dokumentu o stališču komisije ne smemo podcenevati pomena teh naložb. Gre za 400 milijard evrov. Imamo pet skladov eh, in vključujoč pristop. Vsak sklad ima lastne cilje, zato imamo še vedno uredbe za posamezne sklade. Kot smo slišali, je razvoj dogodkov različen glede na konkretne programe za konkretne sklade. Vseeno pa eh, sporazumijo partnerstvu pokrivajo vse te sklade, vseh pet skladov. Rešiti morajo tudi vprašanje, naprimer, integrirane pomorske politike, eh, podeželskega razvoja in podobno. Gre za izjemno pomembne teme. Pomembno je tudi, da sporazum o partnerstvu temeli na dobrem sodelovanju, da je pripravljen učinkovito tako na ravni države članice, kot tudi na ravni posameznih regij. Kot sem dejal, smo se o tem začeli pogovarjati z državami članicami pred letom in pol leta 2012, sedaj smo sredi pogajen, kar pomeni, da države članice vlagajo eh, sporozume o partnerstvu in operativne programe, ki jih bomo na to potrdili. Dejati moram, da je bil ta proces precej počasnejši, kot smo upali. Prav, ljudje pravijo, da si Brusel vzame veliko časa za sprejemanje odločitev in glede na to, da je bila uredba sprejeta 22. Eh, decembra, smo zaenkrat prejeli zgolj 12 sporozumov o partnerstvih, nekateri so uh, prišli prejšnji teden, še 16 pa jih čakamo, uh, rok pa je 22. april. Upam, da bodo tiste države, ki tega še niso storile, uh, čim prej poslale te dokumente, tako da bomo lahko začeli delati. Uh, Eh, razprave so bile dobre, izmenjave mnen so bile dobre, pripravljali smo smernice, vedno smo pripravljali tudi odgovore na vprašanje, ki smo jih dobili, ampak zaenkrat smo dobili zgolj 12 dokumentov. Za RDF, kohezijski sklad in nekatere druge sklade smo dobili 18 programov, operativnih programov. Eh, pričakujemo pa približno 470 programov. Želeli smo si programov in eh, sporozumov o partnerstvu sočasno, ampak uredba tega ne predvideva. Nekatere države članice in nekatere regije si lahko vzamejo malce več časa. Čim prej je treba sprejeti te odločitve, tega se vsi zavedamo. Naš komisar je že večkrat uh, eh, povdaril, da je važna predvsem kakovost pred hitrostjo. Obene bomo morali zagotoviti skladnost med temi partnerskimi uh, sporazumi in programi. To pomeni, da se bomo morali pogajati uh, z nacionalnimi organi, prositi za spremembe glede na naša stališča, tako z vidika operativnih programov, kot tudi sporazumov o partnerstvu. Obstajajo nekatere horizontalne teme, ki nas niso presenetile. Rad bi spomnil na Eh, vprašanje koncentracije in prioritizacije. Skladi morajo biti dobro usmerjeni, sredstva moramo uporabljati tam, kjer je največja dodana vrednost za ta sredstva. To je že temelj za uh, takšno delovanje. Imamo uh, digitalno agendo za MSP, je nizko oglično gospodarstvo, imamo tudi minimalni delež uh, 23,1 odstotka za. Uh, Eh, sklad za socialno kohezijo. Osredotočiti se moramo na ta pomembna področja. V nekaterih primerjih pa se še vedno pojavlja trend eh, ohraniti trenutni status quo. In to moramo izboljšati skupaj. Vprašanje komplementarnosti različnih skladov, tudi o tem smo danes že nekaj slišali. V komisiji popolnoma podpiramo to vrstno koordinacijo med različnimi programi seveda tudi mi eh, delamo vse, kar lahko, zato da bi to zagotovili. Imamo poseben odbor, ki eh, je namenjen koordinaciji eh, z drugimi generalnimi trgovati in sreča se skoraj vsak teden. Treba pa je to narediti tudi na nacionalni in regionalni ravni, kjer ti programi obstajajo. Včasih se moramo osredotočiti na pod, razvoj podeželja in regionalni razvoj in včasih imamo tu podobne ukrepe. In ravno tukaj postane ta eh, nacionalna raven tako pomembna in osnova za to obstaja, sedaj pa moramo vse skupaj prevesti v eh, realnost. Le tako bomo imeli gospodarstvo, ki bo konkurenčno in osnovano na znanju. Sporazum o partnerstvu podaja pregled mehanizmov, in poročanja za operativne programe pa je izjemno pomembno, da še vedno delamo na osnovi eh, rezultatov. Nove uredbe to omogočajo. Ta novi okvir je precej bolj robusten. Cili morajo biti jasni, cili morajo biti merljivi in realistični. Sodelovali smo strokovnjaki držav članic, tudi sami smo ponudili svoje strokovno znanje, vedno smo pripravljeni za takšno sodelovanje, moram pa spomniti, da so to zelo resne zadeve. Tretjič, rad bi govoril o pogojevanju ex ante. To ni ovira za naložbe. Ravno nasprotno, gre za predpogoj za naložbe. Brez tega rezultatov ne bo. Brez takšnega pogojevanja rezultatov ne bomo dosegli po našem mnenju je bistvenega pomena, da to jemljemo resno. Na ravni sporozuma o partnerstvu moramo ugotoviti, če so ti pogoji eksante izpolnjeni. Tisti, ki niso izpolnjeni, morajo biti vključeni v akcijski načrt. Za operativne programe pa se moramo odločiti, kaj narediti v primeru neizpolnjevanja pogojevanja eksante. Ali je akcijski načrt dovolj za uh, začetek financiranja? To moramo resno obravnavati, v nekaterih primerjih se bojim, da ne bomo začeli s financiranjem, če določeni pogoji eksante, ki so opisani v uredbi, niso izpolnjeni. Še enkrat, to je spet odvisno od držav članic. E, omenili smo strategije za pametno specializacijo, podali smo tudi strokovna mnenja, imamo e, medsebojne strokovne ocene, delamo vse, kar lahko, zato da bi države članice in regije imele ustrezne strategije, ampak vsi ti akteri morajo na se, na svoja pleča prevzeti odgovornost. Enako velja za pametno specializacijo, kjer morajo sodelovati vsi deležniki. Dialog je bistvenega pomena in zato je toliko odvisno ravno od držav članic in regij. Enako velja za promet ne moremo kaj pričakovati, da bomo prenašali, iz pre, eh, preaš, prenašali projekte iz prejšnjega obdobja, zato ker so se ti v prejšnjem eh, obdobju začeli. To ni naš namen. Ulagamo v projekte na področju prometa, ki so jasni, ki so del jasnega, celovitega načrta. Še nekaj bi omenil. Obstajajo druga ključna področja, kjer so pogojevanja eksante pomembna. Zdravje, izobraževanje, naprimer. Vseeno pa je tukaj upravna zmožnost še vedno eh, pomembna težava. V našem dokumentu smo imeli šest ali sedem držav članic, ker je to prednostna naloga za uporabo sredstev z naslova različnih skladov. Izboljšati moramo upravne zmožnosti v državah članicah. In pri tej temi smo prav tako pripravljeni sodelovati z državami članicami in to tesno. Smo del te prioritete Za nekatere države članice smo vzpostavili tudi kompetenčne centre za večjo zmožnost. Pomagati želimo tistim, ki črpajo sredstva iz naslova skladov. Želimo sodelovati s tistimi, ki si takšnega sodelovanja eh, želijo, izboljšati želimo učinkovitost dela. Glede na načela partnerstva zavedamo se, da obstajajo različne situacije, različne razmere. Včasih Eh, smo na primer ugotovili, da je prišlo veliko napredka v dialogu z deležniki, zato si vedno prizadevamo. Sedaj je bil sprejet tudi kodeks ravnanja, temelji torej obstajajo. Ni komisija tista, ki bo eh, obravnavala vse deležnike v 28 državah članicah. Imamo strukturirani dialog z vsemi deležniki na letni ravni. Želimo pa, da države članice in upravni organi, tisti, ki se z nami pogajajo, pridejo nazaj k nam se vrnejo k nam, pripravijo skupno stališče, o katerem so se že dogovorili in se v njem pogovorili eh, z deležniki, še preden pridejo k nam. Seveda so vedno pripravljeni prisluhniti različnim organizacijam, ampak eh, primarno gledano je to odgovornost držav članic. Na koncu sem želel dejati še, da je izjemno pomembno zagotoviti tudi eh, maksimalno učinkovito programsko strukturo. Vemo, da nekatere države pripravljajo več regionalnih programov, druge več nacionalnih programov. Nimamo enega recepta, ki bi ustrezal vsem. Eh, razmere v vsaki državi članici so drugačne in tudi možnosti za naložbe so drugačne. Dialog mora biti dober, to je bistvenega pomena. Mi pa si bomo seveda prizadevali za eh, dobre upravne in nadzorne sisteme, tako da bodo sredstva porabljena kakovostno. Koordinacija je prav tako pomembna, tudi če imamo regionalne programe. Številni vidiki pogajevanja ex ante so povezani z rezultati in v tem primeru moramo imeti koordinacijo na ravni države članice. Rad bi se jim zahvalil za to možnost, da sem danes pregovoril tukaj v vaši sredi. Vsem želim eh, leto polno uspehov in trdega dela. Hvala. Hvala. Imamo sedem minut za razpravo. Jan Olbricht. Yes, the, the, the Hvala. Prvo vprašanje, ki ga lahko zastavimo, je vprašanje so zakonodajalca. Kaj želi narediti so zakonodajalec in kaj se dogaja v praksi? Imam nekaj kratkih komentarjev za uh, strokovnjake in komisijo. Po mojem mnenju je pomankljivost odnos med sporazumi o partnerstvu in operativnimi programi. Mi smo komisiji že v začetku predlagali, da bi najprej imeli sporazum o partnerstvu. Sine qua non. Eh, in pogoji bi bili operativni programi. Ampak ne. Potrjen bo celotni svežen, to pa je zgolj prvo poglavje svežnja. Kako gledate vi na sodelovanje med tema dvema eh, elementoma? Ali je treba najprej potrditi sporazum o partnerstvu, zato da lahko začnemo delati na operativnih programih, ali je lahko vse odprto do zadnjega trenutka? To je strukturnega vidika zelo zanimivo. Hvala. Kirilov. Hvala. Evgeni Kirilov. Hvala, gospa predsednica. strinjam se glede te situacije. Strinjam se s komisijo, da je kakovost pomembnejša kot hitrost. Ampak, kar zadeva delo komisije v tej fazi procesa, bi rad komisiji predlagal, da si prizadeva tako za kakovost, kot tudi za hitrost vsi ti pogoji lahko ustvarjajo namreč nove birokratske ovire. In še eno kratko vprašanje imam, ker nimamo veliko časa. Zanima me, kakšne so dobre prakse v tej zgodni fazi načrtovanja? Glede elementov, ki so pomembni za vse države, naprimer brezposelnost med mladimi, kakšni so programi na tem eh, področju in eh, majhne občine ter njihove zmožnosti in eh, vključitev v tem postopku. Hvala. Ivar Zgodmanis. Imam kratko vprašanje za gospoda Popeca. Trideset odstotkov eh, je treba zaenkrat še zahtevati eh, trenutno. 69 odstotkov je bilo potrjenih, približno 30 odstotkov pa še ni plačanih. A menite, da bi lahko da bi lahko bila to težava. Imamo eh, nove programe, izvajamo stare programe, imamo nove projekte, stare obstoječe projekte, se vam zdi to težavno? A menite, da imate dovolj upravnih sposobnosti, da obravnavate vse te elemente? Zaenkrat se zdi, da je dolg predvsej visok. In če se pogledamo prejšnje obdobje 2000 do 2006, vem, da je komisija želela biti stroga, ampak na koncu Eh, jim to ni uspelo. Izvajanje je bilo preloženo na N plus 3 na leto 2011 in še dlje. Ali se zavedate te težave ali ne? Izvajati je treba namreč vse programe, stare in nove. Ne vem, kako bodo to vprašanje rešili države članice, ampak zanima me, kakšna, kakšna je vaša strategija. Hvala, Elizabeth Schröder. Äh, Pravzaprav imam vprašanja za izvedence, ki so predstavili dejstva, kajti eh, nekaj točke manjkalo v vaših predstavitvah, najbrž tudi zaradi pomankanja časa. Recimo, kar zadeva nizozemsko, bi me zanimalo, kako eh, ste ravnali z izjavami partnerjev glede na člen 5. Kako ste njihovo mnenje vključili v partnerski sporazum, na to temo niste nič povedali. Drugič. Imam vprašanje za izvedenca iz Polske, gospoda Mareka Kosaka. Zanima me, kako ste vključili načelo enakosti spolov v partnerski sporazum na polskem. Zanima me tudi, kako eh, je to usklajeno z operativnimi programi, kakšno je bilo stališče okoljskih partnerjev eh, glede partnerskega sporazuma in kako ste ga vključili. Pri Bolgariji. Tukaj gre za izjavo, gospe, eh, ne najdem njenega imena, za izjavo gospe Krastebe. V prosojnicah ste zapisali socialni in pa okoljski partnerji. Po mojem mnenju ni jasno, ali gre tukaj tudi za partnerje z področja enakosti spolov ali pa diskriminacije. To vendarle niso socialni partnerji tukaj gre še za dodatne kategorije. Poleg tega pa me v primeru Bolgarije zanima tudi sledeče. Le polovico sredstev za obdobje 2007 do 2013 ste doslej eh, porabili. Eh, kaj se bo torej zgodilo v naslednjih letih? Ali ne boste pravzaprav uporabljali eh, stara sredstva? Kdaj boste začeli uporabljati nova sredstva? Najbrž veliko kasneje, šele čez tri leta? Torej, to mi ni bilo jasno. Hvala lepa. Uh, you, I, uh... Hvala. S tem sem zaključila seznam govornikov. Zanima me, strokovnjaki, kakšno je sedaj vaše mnenje. Tisti, ki želite odgovoriti, lahko odgovorite, ampak prosim, bodite kratki, gospod Kosak. Hvala. Najprej bi se dotaknil vprašanja gospoda Olbrihta a je bolje najprej skleniti sporazumom partnerstvo, preden se lotimo izdelave operativnih programov. Po mojem mnenju bi s tem dvignili kakovost in to je dejstvo. Dejstvo pa je tudi, da moramo v nekaterih eh, primerjih sprejeti eh, realnost, realno situacijo. Vprašanje gospe Šreder. glede enakih pravic. To je dobro razdeljeno v tem dokumentu. Mislim, da težav v operativnih programih ne bo. Regionalni operativni programi pa seveda še niso pripravljeni, tako da je morda prezgodaj soditi o tem. Je pa to nekaj popolnoma osnovnega in temeljnega. vprašanje varstva okolja. Včasih smo govorili o tem, koliko sredstev bi naj namenili temu področju, ampak v zadnjem času se vsi strinjamo, da je treba več sredstev uporabiti za to področje zaradi podnebnih spremen, zaradi eh, zelenitve gospodarstva, zaradi eh, lajšanja posledic eh, katastrof, ki so povezane s podnebnimi spremembami. Hvala gospod Van den Bark. Hvala, gospa predsednica. Odgovoril bom na vprašanje gospe Šreter. Leta 2010 smo pripravili dokument o našem stališču. za to, da bi ga lahko uporabila komisija v svojem postopku na to so se razmere spremenile in sedaj leto in pol pozneje imamo drugačno situacijo. Sedaj lahko pripravljamo sporozume o partnerstvu in operativne programe sočasno, odločitev, ki so bile sprejete leta 2010, na primer glede urbane razsežnosti v operativnih programih niso bile predmet razprave Eh, pozneje. Odločitve smo sprejeli leta 2010 in eh, to je povezano tudi z operativnimi oziroma sporozumi o partnerstvu. Veliko je drugih partnerjev, ki sodelujejo v delovnih skupinah. Imamo odbor in direktorat v ministrstvu, ki sodelujeta v delovni skupini za sporozum o partnerstvu in v delovni skupini za operativne programe. Gre za delovne skupine, v katerih sodeluje približno 100 oseb. Mislim, da smo pokrili vsa področja in vse različne partnerje, ki jih to zanima. Glede sistemov, ki potekajo sočasno, no to seveda velja tako zdaj, kot tudi v naslednjem obdobju. Morda je to povezano s vprašanjem upravne zmožnosti. Želimo ohraniti enake upravne zmožnosti, ob enem pa vse skupaj še nadgraditi, tako da bomo lahko zagotovili, eh, da bomo zagotovili izpolnitev zavez v eh, NSRF za to obdobje in za naslednje programsko obdobje. To je zahtevno delo, ampak prizadevamo si po svojih najboljših močeh. Še kdo? Še kak strokovnjak? Ne. Prav. Hvala. No, generalni direktor pa se bo verjetno moral oglasiti. Še posebej glede vprašanja gospoda Olbrihta, kakšna je povezava med operativnimi programi in sporazumi o partnerstvu. To bi moralo biti dobro povezano, čeprav obstajajo dvomi. Tudi mi smo menili, da bi morala biti ta povezanost jasna. Imamo različne dokumente na različnih rav, ravneh. Sporozum o partnerstvu je bolj strateške narave, pokriva vse sklade, kar pomeni, da lahko van uvrstimo različne elemente. Če pa na to želimo ugotoviti, kako se ti ukrepe izvajajo v praksi, si pogledamo operativne programe in eh, druge programe za druge sklade. Tako je vse skupaj povezano. Obstajajo pa nekatera področja in o njih smo danes že nekaj slišali, kjer moramo imeti v eh, sporozumu o partnerstvu rezultate, na koncu pa potrebujemo sveženo vseh teh dokumentov, če želimo resnično podpreti eh, te rezultate oziroma cilje eh, z ustreznimi konkretnimi ukrepi. In to je pomembno. Nekatere države so nam podale operativne programe in eh, sporozume o partnerstvu. Na ta način lahko bolje analiziramo in predvidimo, če bodo cilji izpolnjeni ali ne. Z tega vidika je treba torej eh, oba dokumenta eh, uskladiti, v nekaterih primerjih pa bodo operativni programi pripravljeni pozneje. To so pomembne zadeve tako za nas kot tudi za druge. vprašanje prihodnjega obdobja je zahtevno, pripravljamo smernice in eh, vedno nadgrajujemo naše časovnice, imamo pogojevanje ex ante, to moramo rešiti, staro obdobje se še vedno nadaljuje, eh, ukrepe še vedno izvajamo. Če bomo na koncu leta še vedno živi in z nasmeškom na obrazu, potem bo vse v redu. Hvala, najlepša hvala strokovnjakom. Nekateri ste odgovorni za te dokumente, drugi jih zgolj spremljate, spremljate, kaj počnejo organi e, in e, institucije. Tako da boste sodelovali ne zgolj pri spremljanju dokumentov, ampak tudi pri izvajanju. Hvala, da ste z vami delili vaše e, komentarje. S tem smo končali z obravnavo točke številka 9, sedaj pa nas čaka glasovanje. še preden bomo glasovali, bi rada preverila, če glasovalne sezname delujejo. So could we, dear colleagues, we would like to uh, open the, the vote just to... Preverimo torej, če glasovalne naprave delujejo. Na to pa bomo na kratko obravnavali prvo in edino glasovanje. Better, but preverjamo glasovalne naprave in kartice uh, kolegi in kolegice gre za poimensko glasovanje mislim da smo februarja v strasburu glasovali o tem končna glasovanja bodo vsa potekala poimensko na ravni odborov zato moramo preveriti, če vaše naprave delujejo in če je vse v redu s karticami. Glasujemo. Vse kartice so morda v napravah, ampak niste jih vsi uporabili. Ne pozabite, da sem kot veliki brat, vidim, ko ne glasujete. Še ena oseba prav, če ne želite preveriti, je to vaša odločitev. 37 kartic imamo, 36 pa vas je preverilo. A ste že glasovali? Ready? Eh, Rosa Estaras Feragut je z nami, kmalo ji bom predala besedo. Še prej pa bi spomnila na postopek v primeru te uredbe. Pred kratkim smo sprejeli mandat januarja letos, na to so potekali trialogi in 26. februarja na zadnjem trialogu smo dosegli politični dogovor. na to pa je potekal pisni postopek za piljenje obeseditve, zato da ta končni dogovor o svežnju, ki smo ga skupaj ustvarili tekom trialogov. Koreper nam je poslal tudi uradno pismo in to dne 12. marca. V tem pismu so se strinjali z našimi rezultati. Pismo je bilo poslano tudi poslancem in poslankam. Danes bomo z glasovanjem potrdili rezultate pogajen. To besedilo pa bo na to predstavljeno na plenarnem zasedanju aprila, na drugem plenarnem zasedanju aprila. Toliko o postopku. Sedaj pa besedo predajam Rosi in spomnim vas, morda se najstarejši še spomniti, spomnite truda prejšnjega odbora oziroma prejšnje eh, komisije. Že pet predsedcev si prizadeva za sprejem te uredbe. To v preteklosti nimo mogoče, sedaj pa smo, smo s pomočjo Rosa in drugih poročevalcev v senci uspeli in resnično velik dosežek je, da imamo sedaj solidarnostni sklad in da smo ga spremenili. Nikoli nisem verjela, da nam bo to kdaj uspelo, tako da sem resnično ponosna na vas in na naš odbor. Rosa. Najlepša hvala. Na kratko bi se rada zahvalila vsem kolegom in kolegicam iz skupine socialistov in demokratov, pa tudi iz drugih skupin, Združene levice, Zelenih, hvala tudi predstavnikom sveta, komisije, predsednici Danuti Hübner, s pomočjo katere smo sprejeli ustrezne peticije. Eh, imamo tehnično pomoč, časovne roke, eh, v besedilu najdemo tudi najbolj odaljene regije in tako naprej. Še naprej si moramo prizadevati za solidarnost Evropske unije. Hvala. No, eh, ne smemo hvaliti dneva pred večerom, še vedno moramo glasovati. Ne pozabite, gre za poimensko glasovanje. Vsi bodo vedeli, kako boste glasovali o solidarnostnem skladu. Glasujemo. Aj. Yeah, just somebody left the cards probably. Okay, we close the vote. Konec glasovanja soglasno sprejeto. Okay. Čestitke. S tem se lahko lotimo 11. točke na njenem redu. Tudi to moramo sprejeti in upam, da bomo to sprejeli soglasno. Gre za osnutek pisma odboru za proračun na temo prednostnih nalog našega odbora za mandat za trialog o proračunu Evropske unije za leto 2015. Gre za poseben postopek zaradi volilnega leta, zaradi dejstva, da nas nekaj mesecev ne bo tukaj. Koordinatori za proračun bodo morali sprejeti proračun oziroma mandat julija pomeni, da moramo danes predstaviti naše mnenje eh, v pismu, ki ga bo, bom podpisala kot predsednica. Pripravili smo torej osnutek pisma. Do včerajšnjega dne ste lahko uložili tudi komentarje. Prejeli smo en komentar skupine EKR. V pismu pa sedaj najdemo predlog spremembe skupine EKR. Sama imam tudi ustni predlog spremembe za ta predlog spremembe skupine EKR, zato da bi razjasnili, česa si želijo. Skupina EKR želi, da so vsa dodeljena plačila predvidena za leto 2013 tudi izplačana. Obesitev ni bila popolnoma jasna in če obrnete dokument na drugo stran, kjer najdemo v drugem odstavku predlog spremembe skupine EKR, tam piše, kot tudi omik preostalih dodelitev za programsko obdobje 2007 do 2013, eh, pri čemer uporabljamo prožnost za prioritetne osi. Sama želim zapisati še, da uh, se izplačajo tudi dodeljena sredstva za uh, programsko obdobje 2007 do 2013. S tem pojasnimo, zakaj gre. Če se vsi strinjate, če sprejmete ta osnutek pisma, potem ga bom poslala. Je kdo? Proti Olžih izvoli. Želel sem dejati, da se popolnoma strinjam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 se pravi čujem želela sem ugotoviti kaj se je zgodilo verjetno potrebujete tudi informacije glede pilotnih projektov ponavadi bi morali namreč predstaviti tudi pilotne projekte imamo dva časovna roka en časovni rok je 5. Eh, juni za nas za, na, za naš sklic parlamenta na to pa 9. Eh, juli za naslednji sklic parlamenta in ta rok velja za novi odbor, ki bo za, uh, začel delovati s prvim tednom uh, v juliju. Časa ni veliko, sekretarjat bo sprožil postopek za prvi časovni uh, rok, v katerem boste lahko predstavili pilotne projekte. Na to pa bomo uporabili drugi časovni rok. Te informacije pa boste dobili tudi pozneje strani sekretarjata. Če nihče nima nič proti temu pismu, potem ga bom sama podpisala in poslala odboru za proračun. Imate kakšno točko podrazno? Jan, ne? 13. točka, naslednja seja. To bo 1. april, pol dneva v torek, to je naša, naša zadnja seja, z nami bo komisar Han, s pomočjo katerega bomo sklenili naše skupno delo. Verjetno se bomo pogovarjali tudi o nek nekaterih pravnih predlogih v zvezi z najbolj oddaljenimi regijami in posebno ureditvijo za lete. Sama sem negativno presenečena, da svet dela tako počasi. Predloge sprememb za ja, obdobje od januarja do junija dobivamo tako pozno, sedaj, v zadnjih tednih našega zakonodajnega akta. V bistvu jih še sploh nismo vseh dobili. Opraviti želimo to delo, ampak mislim, da vse institucije niso opravile svojega dela glede sestanka koordinatorjev danes ga ne bo, mislim, da smo to že potrdili. No, mislim, mislila sem, da smo to že povedali, danes sestanka koordinatorjev ne bo, če bo kaj nujnega, bomo to naredili v pisnem postopku. Sedaj pa lahko greste domov, ker smo končali. Be cancelled, we'll be already in front of them or something like that. Ja. Yeah